tem je eh, zapisnik eh, seje sprejet. Dve eh, poslanski skupini SD in ALDE sta vložili predloge za naslednjo imenovanje v delegacijo za Euromed Azija. Gospod Takula postane član na mesto gospe Tajn, gospod Milana bo član na mesto gospe Balcani odnosi do uh, eh, eh, jugozahodne Azije, uh, gospod Balcani, na mesto gospoda Milane, odnosi EU-Ukrajina, gospod Koval bo član na mesto gospoda Šimanskega, odnosi EU-Armenija, gospod Šimanski bo član na mesto gospoda Kovala. So kakšni ugovori v zvezi s temi spremembami današnjega sklepa? Ugovorov ni, s tem so ta imenovanja potrjena. Eh, po dnevnem redu. Sedaj sledi skupna razprava eh, glede izjave sveta in komisije o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ES Tačikistan in eh,